Ahora sí. Honorari deputati. Spoštovani poslanke in poslanci, gospe in gospodje, uradniki Evropskega parlamenta. Spoštovani predsednik, dragi gostje. Danes smo tu, da bi proslavili obletnico in najboljših 60 let v zgodovini svobodne Evrope. Ta trenutek bi nas moral spomniti, da ne le danes, temveč vsak dan, da so državljani protagonisti velike avanture, velike postolovščine evropske demokracije. Brez svojih ljudstev Evropa preprosto ne obstaja. Energija, moč, eh, legitimnost ukrepanja, vse to izhaja iz naše udeležbe, našega sodelovanja kot državljanov. Zato moramo Evropo približati znova ljudem. In to je prva zaveza, eh, ki sem si jo zadal v svojem mandatu. 751 nas je izvoljenih eh, poslancev Evropskega parlamenta, eh, ki nas podpira toliko odličnih uradnikov. In vsi skupaj moramo poskrbeti za to, da evropske ustanove ne bojo zaprte v svojih eh, gradovih za zaprtimi vrati. Odpreti moramo vrata, iti moramo ven, se pogovarjati, poslušati, razumeti državljane, in njihove probleme, njihovo dostojanstvo moramo postaviti v srce vseh naših dejavnosti. Nedavne nizozemske volitve so potrdile, da nismo utrujeni Evrope. Želimo si le, da bi bolje delovala. Rešiti želimo probleme, brezposelnost v prvi vrsti, eh, brezposelnost mladih, terorizem, eh, nedovoljene migracije, Eh, zdravje, zaščito okolja, eh, zaščito eh, pravic žensk, zaščito najšepkejših, tako v Evropske unije kot zunanje. Želimo si bolj oprijemljivo unijo, unijo dejstev, resnično pravo unijo. Splošni razum je dovolj, če želimo razumeti, da teh težav ne moremo rešiti tako, da Evropo šibimo. Nobena država članica, tudi če je največja in najmočnejša, ne more se sama pogajati s Kitajsko, z ZDA, z Rusijo ali Indijo. Ne more sama ukrepati proti rastočim uh, migracijskim tokovom iz Afrike ali Bližnjega vzhoda ali pa ne, ne more sama zaščititi gospodarskih interesov, ustaviti podnebnega segrevanja ali ohraniti globalnih vrednot, s katerimi se um, identificiramo vsi. Danes je Evropa močna le, če je združena. Le, če bomo enotni in združeni, bomo kos izzivom, s katerimi se spoprijemamo. Bil sem užaljen, ko je turški predsednik omenjal fašizem in nacizem, ko je govoril o nekaterih naših držav. Mislim, da so bili užaljeni tudi mnogi drugi. Evropa je svetilnik sveta, ko govorimo o zaščiti temeljnih pravic, smo edina celina, kjer ni smrtne kazni. Veliko več smo kot naš trg ali naša valuta. Le če bomo združeni in če bomo izkazovali solidarnost, bomo lahko še naprej ukrepali in uh, še naprej kot prvi v vrsti branili te vrednote in onepogumljali sosede, ki bi morda želeli se uh, spusti, spustiti v neliberalen nacionalizem. Nadaljujemo z našim programom. Zdaj imam pri, eh, to eh, čas, da predstavim naša dva današnja gosta. Prva gostja je gospa Barbara Hendriks. Prihaja iz Arkansasa v ZDA. Medtem pa je postala državljanka Švedske in Švice. Prav tako je ambasadorka dobre volje UNHCR z najdaljšim stažem, je tudi ustanoviteljica fundacije Barbara Hendricks Foundation za mir in spravo, ki koordinira delo tistih, ki se zauzemajo za begunce in eh, zagovornike človekovih pravic. Gospa Hendricks, najlepša hvala, da ste danes tukaj z nami. Dobro jutro, gospod eh, predsednik, spoštovani poslanci, spoštovani gostje, prijatelji Evrope. Izredna čast je, da sem lahko danes tu med vami ob 60. obletnici rimskih pogodb. Prosili so me, da govorim v angleščini, zato bom nadaljevala v angleščini. Pomembne obletnice nam dajejo na vdih, da si pogledamo pot, ki smo jo prehodili in ocenimo to, kar smo naredili. Prav tako nam daje tudi priložnost, da počastimo lucidnost tistih, ki so začeli s, te, s to ambiciozno potjo. V tem kritičnem obdobju naše zgodovine se moramo tudi vprašati, kako želimo nadaljevati to pot v svetlo prihodnost. Imamo prekletstvo, ki pravi, želim ti, da živiš v zanimivih časih. To pomeni v časih eh, strahu, nasilja in preobratov. Ne moremo zanikati dejstva, da je naše obdobje polno negotovosti, nevarnosti in številnih kriz. Brezmejen pohlep, brezvesten eh, način, kako naše bančne in finančne institucije delujejo, Eh, so še vedno nekaznovane. In to je vodilo v eh, najhujšo, največjo mednarodno gospodarsko krizo z grozovitimi posledicami, iztirjeno globalno gospodarstvo, vedno večje brezposobnost in tako dalje. Prav tako je to volilo tudi, vodilo tudi v izredne razlike med ljudmi in varnost, v varčevalne ukrepe, ki uh, Eh, nepravično kaznujejo najšipkejše v naših družbah. Smo tudi eh, v času urgentne, eh, urgentne ekološke krize, zelo malo časa imamo, da bi še rešili naš planet. Na to globalno, globalen terorizem, kar je barbarska epidemija, ki temeli na sovraštvu in ki temeli na nemoralnih in nezakonitih vojnah, ki se borijo v našem imenu ta ima za tarče poštene in poštene eh, civiliste in to povsod po svetu in eh, to vodi v začaran krok eh, nasilja. Jutri bomo obeležili ta grozovit napad na letališču v Bruslju. Konflikti povsod po svetu so vodili v humanitarne krize, danes več kot 65 milijonov eh, ljudi beži in se boji za svoja življenja. 10 milijonov apatridov in od tega 600 tisoč eh, ljudi, ki so pribežali v Evropsko unijo. Visok komisariat eh, Združenih narodov še nikoli ni bil soočen s takšnim velikim številom družin, odkar je bil ustanovljen leta 1951. Vse države članice v tem parlamentu eh, so tudi podpisnice konvencije o beguncih ki daje pravico vsem, da uh, iščejo azil in ta vključuje tudi uh, varovalke uh, ki so povezane z nacionalno varnostjo. Konvencija je stopila v eh, veljavo julija 1954 in dve leti kasneje so eh, sovjetski tanki mm, pripeljali v Budimpešto in ustavili mađarsko revolucijo. 200 tisoč mađarov je takrat pribežalo v Avstrijo in eh, Visokomisarjat Združenih narodov jih je tudi prepoznal takoj kot begunce. 10. decembra 1948 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Univerzalno deklaracijo človekovih pravic. Takrat sem bila stara 20 dni. Moji starši nikoli niso slišali za to deklaracijo, ampak zelo dobro pa so poznali zakonodajo Jim Crow, apartheida, ki je segregirala med rasami na jugu Združenih držav. Sama sem bila rojena apatrit v lasni državi. E, nisem e, uživala iste zaščite pred zakonom in tudi nisem imela istih neodtuljivih e, pravic kot bele deklice na ta dan v Stevensu v Arkansasu. Ko sem bila otrok, se je začelo gibanje za civilne pravice. Eh, ki ga je začela zelo pogumna Rosa Parks eh, in pa Martin Luther King. Ko je bil zakon o volilni pravici eh, sprejet julija 1964, po 300 letih suženstva in 100 letih apartheida, sem postala polnopravna državljanka, kot je to zapisano v ustavi um, Združenih držav dobila sem svoje pravice in kar je še pomembnejše, sem dobila pravico izvajanja državljanskih obveznosti in eh, odgovornosti ki izhajajo iz moje svobode. In eh, v tem trenutku sem se odločila, da bom naredila vse, kar je v moji moči, da se bom borila za človekove pravice, za vse in v vseh okoliščinah. Ko me je visokomisarjat Združenih eh, narodov prosil, da postanem ambasadorka dobre volje leta 1986, sem eh, videla v tem priložnost za širšo dejavnost na tem področju. Uh, V teh 30 eh, letih eh, sem se oglašala v imenu beguncev povsod od Južne Afrike do Kambodže, vzhodnega Timorja, Ruande in bivše Jugoslavije. Eh, srečala sem zelo veliko strtih mater, ki so morale pokopati svoje otroke. V Grčiji lani eh, sem eh, srečala mamo, ki eh, je govorila o njenem nevarnem potovanju in o življenju, ki so ga pustili za sabo. Zelo veliko teh družin še vedno čaka v Grčiji, da bo Evropa končno uresničila sporazum o preselitvi. Eh, visok komisar Filipo Grandi pravi, eh, evropski neuspeh pri uresničevanju kolektivnega odgovora na eh, begunsko krizo je vodil v kaos na mejah in to je voda na mlin tistih, ki želijo iz beguncev narediti grešne kozle. Dokument uh... UNHCR-ja, boljša zaščita beguncev, je okvir za novo vizijo eh, Evropske zaveze in njenega odgovora na globalno begunsko krizo. Vse te krize so grozne, ampak eh, najhujše pa je to, da smo v moralni krizi. Eh, občutek eh, imam, da eh, delujemo brez kakršnega koli moralnega kompasa, brez kakršne koli vizije, kam gremo in zakaj. Predolgo smo pustili tistim, ki um, trgujejo strahom, sovraštvom in izključevanjem, da so najglasnejši in da opredeljujejo naše nacionalne identitete. Rešitve, ki jih predlagajo, vodijo v to, da si vsi zapiramo oči pred realnostjo, da si zapiramo srca in zapiramo naše naše meje. In njim so pomagali tudi masovni mediji, ki so preveč navezani na senzacije in dobičke in ki so zelo dolgo nazaj že pozabili, da je njihova odgovornost, demokratična odgovornost ta, da razkrivajo resnico, namesto da eh, spodbujajo zniževanje državljanskih kriterijev civilnega diskurza. Pripričana sem, da krize tega, tega obdobja, v katerem živijo, ponujajo tudi eh, izredne priložnosti za to, da eh, premagamo strah in se soočimo s temi eh, izzivi. In to naravnost. Mi smo tisti, ki živimo v tem obdobju in moramo prevzeti svojo odgovornost. To je naša naloga danes. Moramo izkoristiti to priložnost in ne smemo biti preveč nepotrpežljivi. Martin Luther King je rekel, lok zgodovine je dolg, ampak ukrivljenje v smer pravičnosti. Moramo iskati globoko v sebi uh, tiste osnovne vrednote, na podlagi katerih je bila ta uh, unija eh, vzpostavljena. Po koncu druge svetovne vojne je Evropa kot Feniks ustala iz pepela in ustanovila to novo unijo in njen namen je, da prinaša mer, stabilnost in blagostanje svojim državljanom in da promovira pravično eh, delitev eh, bogatstva in da eh, ščiti okolje, spoštuje kulturne, verske in jezikovne razlike. Unija je eh, temeli na eh, spoštovanju nedeljive, univerzalne narave človekovih eh, pravic, dostojanstva, demokracije, solidarnosti, svobode, enakosti. Leta 1976 sem sledila svojemu srcu in mlademu švedu in prišla v Evropo. Pred skoraj 25 leti sem se odločila, da postanem evropska državljanka, zato da sodelujem v, tem, v tej avanturi. Pogosto v, pre, v času mojih koncertov eh, pride do trenutka, ko imam občutek, da vsi poslušamo z enim ušesom, da vibriramo na isti akord. In prepričana sem, da je eh, v vsakem od nas eh, ta vibracija tista, iz katere univerzalna deklaracija človekovih pravic eh, izhaja. V tem kratkem trenutku se spomnimo, kdo smo, da smo vsi člani iste družine človeštva. Moramo biti pogumni, eh, moramo pogumno pogledati tako imenovanega drugega. Tudi, če eh, nas je strah, če tudi je ta drugačen in mu reči moja sestra, moj brat, moj otrok. Nikoli ne bomo premagali sovraštvo z več sovraštva in ne smemo pasti v past, da bi izgubili našo, člo, naše človeštvo za to, da bi rešili človeštvo. Evropska unija je izredna na svetu, edinstvena. Edina unija, ki temelji na um, želji, da se nikoli ne ponovijo grozote preteklosti. Smo uh, velika unija ne zato, ker so naše vrednote boljše, ampak zato, ker so naše vrednote uh, vključujoče in univerzalne. Pri 60-ih smo še vedno mladi, ampak eh, svet nas potrebuje zdaj in moramo biti vodilni in to smo lahko in tudi moramo biti. V tem času begonske krize eh, me je zelo eh, prijetno presenetilo, kako veliko število evropskih državljanov je pokazalo svojo solidarnost in kakšno koliko državljanov je sprejelo eh, te eh, družine beguncev. Anketa Amnesty International leta 2016 je pokazala, da evropskih državljanov ni tako strah eh, beguncev, kot je strah beguncev naše politike. Kot ambasadorka dobre volje vas prosim, da pokažete to isto solidarnost. Solidarnost, ki bi jo želeli za vaše družine, če bi bili vi prisiljeni uh, iti v drugo državo. Ne morem pogledati v uh, oči trpečega begunskega otroka, ne da bi pri tem videla uh, svojih otrok in um, vnukov. Prosim vas, da prevzamete skupno odgovornost eh, za s tistimi državami zunaj Evropske unije, ki jih je prav tako prizadela begonska kriza kot Libanon, država, kjer 4 milijone ljudi je sprejelo 1,5 milijona sirico in 500 tisoč palestincov moramo pokazati to eh, solidarnost eh, tudi znotraj eh, evropskih držav Grčija in Italija nosite veliko breme in Avstrija, Nemčija in Švedska sta, so sprejeli 70 odstotkov vseh beguncev. Imamo pregovor, ki pravi, šov se nadaljuje, ampak danes smo v situaciji, ko samo zvani vodilni na tem svetu ni več v svoji funkciji in sedaj je treba pogledati, kaj lahko naredimo. Vsak od nas eh, ima zelo pomembno vlogo. Skupaj smo močni in lahko eh, dosežemo te čudeže, ki nas bodo pripeljali od šibkosti v moč, iz um, nepravičnosti v pravičnost, iz teme v svetlobo, iz vojne v mir in iz strahu v ljubezen. Nikoli še ni bilo toliko v igri. Nimamo pravice, da uh, tu ne uspemo, ne samo za naše. Uh, otroke, temveč uh, tudi za vse druge otroke. Neuspeh je nespremljiv. Hvala lepa. Thank you. Merci beaucoup. Hvala lepa. Hvala lepa. Of course you didn't expect him to... Seveda, uh, nihče ni pričakoval, da me boste sam povabili in da ne bom izkoristila priložnosti, da bi pela. Torej, uh, pela bom za begunske otroke in uh, ta vključuje tudi pesem somalskega begunca Worsenshire. Shire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 demokraciji. Tack så mycket. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala vsem. Hvala. Zdaj pa z velikim veseljem med nami pozdravljam gospoda Roberta Menaseja, avstrijskega pisatelja, ki je svoje življenje namenil pisanju o temah Evropske unije in globalizacije. Gospod Menas je pravi ambasador demokratičnega značaja evropskega projekta. Gospod Menas, beseda je vaša. sehr geehrte Damen. Spoštovane gospe in gospodje, izredno so povdarili, da imam deset minut časa za govor. To je zelo malo, glede na vse, kar je potrebno povedati. Ampak deset minut je pravzaprav tudi zelo dolgo, če pomislimo, da je pravzaprav zdaj pet do povdneva. Kajti evropski projekt je na prelomnici. Ampak vseeno se zdi, da je ura obstala, kaj ti že leta v časopisih berem, da je 5 do 12. E, torej tudi, če bom presegel svoj čas za govor, bo ob 10 čez 12 vse potekalo kot običajno. Ravno zato, ker je vedno, ne glede na menjavo dob, obstajal vsakodnevni posel, business as usual, to je tisto, kar je tako vsakodnevno. Uh, Vprašanje pa je, ali tak biznis po neuspehu evropskega projekta združevanja še vedno lahko prinaša mir na podlagi demokracije, pravičnosti in socialne varnosti. Ali ne bodo morda potem iz prijateljev nastali sovražniki, iz suverenih državljanov, avtoritarni kolektivi, ali se ne bodo družbene delitve zaustrile do državljanskih vojn, ali ne bomo obstali v boju za vire, kapital, dostop do trga in vpliv? Se vam zdi to malo verjetno? Če smo čisto iskreni, obeti niso ravno svetni, ampak ali res eh, želimo danes ustrajati pri mračnih mislih, čeprav so utemeljene? Tu danes praznujemo obletnico, 60. obletnico podpisa rimskih pogodb in praznovanja terjajo prazničnost. E, ponos, samozadovoljstvo je tisto, kar moramo pokazati. Ne, ni prostora za vojno besed, gre za parado mirovnih sil e, in lepih floskul. No, obstaja veliko dobrih razlogov za slovesen ponos, ampak vendarle so tu tudi problemi. Kdor se spomni nazaj na podpis rimskih pogodb, kdor eh, se spomni dosežka ustanovnih generacij Evropske unije, njihovih uvidov, njihovih namenov, kdor vse te dosežke praznuje, že samo s tem radikalno kritizira današnje stanje v Evropski uniji. Eh, Kajti s tem, ko se spominjamo rimskih pogodb, postane zelo očitno, kaj generacija, ki je danes odgovorna za Evropo, eh, pozablja, česa nikoli ni razumela. Z drugimi besedami, kdor slavi ustanovitelje, s tem neizogibno kritizira dedičem. Poskusite naslednje. Vprašajte predsednike vlaten držav ali pa ministre in ministrice držav članic, ki danes odločajo v svetu, kakšne so bile zamisli in nameni tiste generacije politikov, ki so izpogajali in podpisali rimski pogodbi. In ugotovili boste, da tega ne vedo. In če jim poveste, vam bodo odgovorili, ah, kaj pa govorite, uh, To so izmišljotine, iluzije, to je neka nora utopija. Ja, to pravijo tisti, ki so danes politično odgovorni in ki same sebe vidijo kot pragmatike že samo zato, ker brez neke vizije za prihodnost zgolj upravljajo krizo, ki so jo pravzaprav sami pragmatično ustvarili. Ustanovna generacija je na podlagi zgodovinskih izkušenj razmišljala daleč naprej v prihodnost danes pa zgolj ohranjamo slabo sedanjost, pozabljamo zgodovino in se ne oziramo v prihodnost. To je tista kriza in ravno zato je 5 do 12. Kaj so torej tiste iluzije rimskih pogodb? Kaj je ta nora utopija? Imam samo 10 minut, no zdaj samo še 8. In v tem času vam želim povedati najnujnejše, tudi če ne zveni zelo slovesno. Eh, Drabim dve minuti, da vas opomnim na to, kaj naj bi Evropska unija pravzaprav eh, bila, kaj je zapisano v rojstnem listu, torej v lemskih eh, pogodbah. V prvi polovici 20. stoletja je evropski nacionalizem pripeljal do dveh uničujočih svetovnih vojn in do dveh zločinov nad človeštvom, do Auschwitza. Evropska civilizacija je bila uničena in iz teh izkušenj se je bilo potrebno kaj naučiti. Kaj takega se nikoli ne sme ponoviti. Že samo to, nikoli več. To je bila obljuba za vedno. In vprašanje je bilo, kako eh, zagotoviti, da bomo sovražne narode ponovno spravili in premagali nacionalizem. Eh, tako da bo dolgoročno mogoče mirno in svobodno um, sožitje na uničeni celini. Ustanovni očetje Evrope so se naučili, da mirovne pogodbe in zavezništva nacionalnih držav ne morejo preprečiti vojn. Zato so razvili idejo, da bi gospodarstva nacionalnih držav tako povezali med seboj, da bi nastal sistem vzajemne odvisnosti, partnerstva na podlagi skupnih interesov. E, ta bi lahko nacionalne stran poti, ki se so se zgodovinsko izkazale za uničujoče, e, preprečil. Dobro, to zgodovino poznamo, ampak to je tudi razlog, zakaj politične elite in verjetno večina državljanov in državljank v evropskih državah članicah v Evropski uniji vidi samo neko gospodarsko skupnost, pravzaprav samo skupni trg. Hkrati pa ta skupni trg narobe razumejo, v njem vidijo samo neko prednost za nacionalne trgovinske bilance. Ampak istočasno na politično unijo gledajo z nezaupanjem, kot sistem prepuščanja odločanja drugim, kot nekaj, kar ogroža nacionalno suverenost zaradi česar je potrebno nacionalne interese celo na tem tako zaželjenem skupnem trgu potrebno ščititi, naprimer v obliki varovanja nacionalnih trgov dela. In s tem državljani in politiki zopet pristanejo v pasti nacionalizma, iz katere pa naj bi se rešili. Ustanovni očetje so pred 60 leti radikalno uvideli, da je potrebno nacionalizem zatreti v kali. To pomeni, da je potrebno postopoma preseči nacionalne države. Ta misel je zelo pomembna. To je tisto, česar se moramo danes ponovno spomniti. Mirovni projekt Evropske unije je v bistvu projekt za preseganje nacionalnih držav. Če rečemo mirovni projekt, to sicer zveni lepo, ampak marsikomu se to zdi že dolgočasno. Uh, Trenutno pa je to zopet aktualno in takoj razumemo to protislovje, ki ga danes doživljamo kot krizo. Če pomislimo na naslednje, na začetku je obstajala konkretna utopija, izrečen namen, da bi z preseganjem nacionalnih držav ustvarili dolgoročni mir. Še šest minut imam. Rimski pogodbi sta rojstni list Evropske unije in ta unija naj bi bila projekt za preseganje nacionalnih držav. Tega ni mogoče dovolj pogosto izreči, kajti ravno to je tisto, kar so politične elite Evrope danes eh, pozabile ali o čemer strahopetno molčijo. Rimski pogodbi eh, označujete tudi rojstvo Evropskega parlamenta. Evropski parlament na začetku skoraj ni imel pravic in pristojnosti, ampak vendarle je bila eh, njegova ustanovitev politična revolucija. Nastalo je prvo neposredno izvoljeno nadnacionalno predstavniško telo. In kakšen smisel naj ima nadnacionalno zastopniško telo, če ne gre za to, da bi. Eh, dolgoročno razmišljali o tem, kako nadomestiti nacionalne parlamente. No, mislim, da si zaslužim aplaus, ker sem vas eh, opomnil na to zamisel. Jean Monnet. Jean Monnet, čigar biografijo vam eh, priporočam, je v svojih eh, spominjih napisal, eh, tam, kjer je govora o pogajanjih, o rimskih pogodbah, zapisal naslednje. Obstajala je vrsta nacionalnih nasprotovanj, ampak obstajala je tudi izkušnja eh, in narodi in politične institucije so dokazale, da zahtevi po miru in pravni državi dolgoročno ne morejo zadostiti. In iz tega je izhajalo vse, iz tega smo izpeljali tisto, kar je bilo politično takoj izvedljivo in tisto, kar je bilo politično izvedljivo šele postopoma v prihodnje. To je rekel Jean Monnet in Walter Hallstein, ki je bil tudi eden od očetov rimskih pogodb, je v svojem znanem eh, rimskem govoru rekel naslednje. Karkoli bomo v novo ustanovljenih evropskih institucijah sprejemali in poskušali uveljaviti, cilj tega je in ostaja organizacija postnacionalne Evrope. E, kako velika je trenutna kriza, lahko merimo že po naslednjem. Si lahko predstavljate vodilnega nemškega politika, kogarkoli, e, ki bi lahko danes izrekel tak stavek, kot ga je takrat izrekel Nemec Walter Hallstein. Si lahko predstavljate katerega koli evropskega predsednika vlad in držav, ki bi se strinjal s tem stavkom? No, vidite. Vsi boste rekli, pa se to je noro, to je zgolj iluzija. Politične elite, ki so danes odgovorne za Evropo, so torej enoznačno pozabile na evropsko idejo ali pa je nikoli niso dojele. Kajti zakaj sicer ne povedo, zakaj gre, zakaj v slavnostnih govorih vedno znova prisegamo pri Evropi, ne pojasnimo pa, zakaj eh, so evropske vrednote in mrovni projekt eh, danes v znamenju omejevanja državljanskih pravic, izrednih stanj, sodelovanja v, v vojnah drugih. Eh, zakaj evropske vrednote postajajo fraza, neka karikatura v praksi, namesto da bi te vrednote živeli, kar bi pomenilo, da bi razvili eh, postnacionalno ustavo, da bi naprej razvijali postnacionalno demokracijo, da bi vse to pripeljalo do Evropske republike. Zakaj se po terorističnih napadih v evropskih mestih eh, v žalosti eh, zavijamo v nacionalne zastave in pojemo nacionalne himne, in eh, se s tem predstavljamo kot solidarne evropejce. Zakaj eh, vedno znova s svetohlinskim obžalovanjem povem, povemo, da je Evropo žal tako težko razložiti, ker nima zgodbe? Namesto, da bi glasno rekli, saj ni treba izumiti zgodbe, saj jo imamo. Ljudje kot John Monet, Walter Hallstein, Jacques Delors so to zgodbo oblikovali. Mi smo na to zgolj pozabili in vedno znova moramo povedati, ideja evropskega projekta je premustitev nacionalizma, premustitev narodov. Kaj je tako komplicirano na tem? Enostavno lahko glasno povemo, gre za suverenost evropskih državljanov in državljank in ne za suverenost narodov. Zakaj ne povemo e, samozavestno, zakaj gre? Zakaj nemočno gledamo, kako nacionalisti pridobivajo na moči? Zakaj jim popuščamo, namesto da bi se jim zoprstavili z boljšimi argumenti? Mi imamo zgodovinsko izkušnjo z nacionalizmom. To celino je pustil v roševinah in povzročil je neizmerno trpljenje milijonov ljudi. Nacionalizem ni lepa utopija, sploh ne človekova pravica, ampak zgodovinski zločin. Ampak postnacionalni razvoj evropskega projekta, ki je zdaj napredoval v majhnih korakih, je tej celini prinesel mir in srečo. Uh, To je pri nas v dolgo časa, dokler ni obstal v protislovju, ko so države članice zoper začele izigravati nacionalno suverenost, zoper eh, postnacionalni razvoj Evrope. Vse krize v Evropi so rezultat tega protislovja. Nacionalizem ni rešitev, ampak je problem. Štefan Cvajk je leta 1913 zapisal, Ali bomo nacionalizem premagali ali pa bo evropska civilizacija propadla? Vemo, kakšen je bil takrat izid tega konflikta. Ustanovitelji evropskega projekta so iz izkušenj po 30-letni vojni eh, se nekaj naučili. In zakaj tega ne moremo razložiti ljudem? Ali zgodovinske izkušnje opravičujejo današnje kompromise z nacionalisti v državah članicah? Seveda ne. Ravno nasprotno. Imamo sposobne uradnike v Evropski komisiji, imamo predane poslance v Evropskem parlamentu. Ustvariti moramo javnost, ki jih bo podpirala v boju proti ponovni nacionalizaciji Evrope. Tisti, ki zanikajo zgodovino, nas bodo peljali v smrt kompromisi s takimi ljudmi nam eh, bodo prinesli boleče trpljenje. Rekonstrukcija evropske utopije bi bila prava rešitev. Ta je zdaj stara 60 let, dolgo eh, je preživela in se je izkazala kot konkretna in realistična utopija. In ta ideja eh, še vedno obstaja. Eh, in bom šla dlje kot vse, kar danes velja za političen pragmatizem. Samo še tri minute so mi ostale in vem, da tudi v tem parlamentu sedijo poslanci, ki se ne vidijo kot evropejce, ampak kot zastopnike svojih narodov. Vi lahko nadaljni razvoj evropske demokracije upočasnite, vendar pa razvoja dogodkov ne boste mogli ustaviti. In seveda vem, da veliko ljudi v Evropi hrepeni po obnovitvi suverenih nacionalnih držav. Evropejci med vami pa se ne smete pustiti zavesti. V svetu obstaja ogromno problemov, kriz, groženj, obstajajo pojavi, ki nam niso znani, jih še nismo dojeli in mrsikdo verjame, da je nacionalna država neke vrste hiša, v kateri so oni gospodarji. In ravno to hočejo biti, hočejo biti gospodarji v lastni hiši. In tudi, če živijo v kleti ali v sobi za služinčat in nikoli ne, živi, ne bodo prišli v lepo dnevno sobo, eh, še vedno z vedno več besa in zamere zahtevajo od politike, da zagovarja stališče gospodarja. In žal res verjamejo, da bodo potem gospodari svoje vse, usode in da ne bodo zopet žrtve zgodovine. Kdor podpira take volilce, kdor zbira njihove glasove, jih bo zgolj še enkrat ogoljufal, kajti postnacionalni razvoj poteka, če to želijo ali ne, in ne zanima ga več nacionalni hišni red. Soverenost nacionalnih držav se objektivno razkraja. Politični manevrski prostor nacionalnih vlad se krči, nacionalne meje izginjajo, eh, čeprav nekatere vlade te meje ponovno eh, postavljajo. Ideja naroda kot solidarne skupnosti zdaj v praksi postaja tisto, kar je v teoriji vedno bila, čista fikcija. Vsi pojavi, ki danes določajo ali ogrožajo naše življenje, so že dolgo nadnacionalni. Veriga ustvarjanja vrednosti, prehranjevalna veriga, finančni tokovi, ekološki problemi, internet, nadzor in s tem ogrožanje človekovih eh, pravic in svoboščin. Eh, vse, s čemer se danes ukvarjamo, se ne ustavi na nacionalnih mejah in tega tudi znotraj nacionalnih meja ni mogoče urejati. Eh, vse, kar bogati naše življenje, kar nam daje voljo do življenja. Umetnost, kultura, znanost, izmenjava idej, inovacije, eh, vse to ne eh, želi nacionalnih meja. Nacionalne meje dušijo kulturo in duha, ne eh, da bi jih spodbujali. In to je tisto, kar morate povedati dvomljivcem, skeptikom, vsem tistim, ki se zatekajo k nacionalistom postnacionalnega razvoja eh, ne more nišče več posem ustaviti. Eh, z nasiljem ga je mogoče le upočasniti. Vprašajte volilce, želimo preprečiti tak razvoj, če je cena za to mizerija množic, ali želimo ta razvoj eh, z nekimi gnilimi kompromisi preživljati v stalnem kriznem stanju, ali želimo razumno oblikovati ta razvoj. Seveda vsak, ki ima malo pameti, želi svoje pogoje življenja oblikovati, ne jih trpeti. In jasno je, če bomo. Uh, kot oblikovalci posegali v postnacionalne procese, bomo zato potrebovali nadnacionalno politiko, eh, politiko skupnosti, politiko v duhu ustanoviteljev Evropske unije. Das Europäische Parlament. Evropski parlament je v zadnjih 60 letih zabeležil veliko zmag v boju za razvoj evropskega parlamentarizma v evropski demokraciji. Ja, to lahko slovimo in to moramo sloviti, ampak eh, veliko časa nimamo za eh, praznovanje, za počivanje na lovorikah. Eh, samo deset minut sem dobil za ta govor in eh, zdaj je prav, da eh, vas opomnim, da tudi vi nimate več veliko časa, da preprečite, da ne bo tisto, kar danes slavimo, propadlo. In zdaj minuto pred dvanajsto naj nakratko povzamem, na kaj upam in česa se bojim. Marsikaj, kar so ustanovni očetje eh, videli kot nujno in so že takrat zapisali v pogodbe, takrat ni bilo takoj mogoče. Fiskalna unija, harmonizacija socialnih eh, držav, eh, skupno upravljanje politike priseljevanja, razvoj obramne skupnosti in tako dalje. Vse to so ostale želje, takrat eh, zabeležene v postranskih dokumentih, In vse to je danes bolj nujno kot kadarkoli. In na vas je, dragi gospe in gospodje poslanci in poslanke, da to perspektivo uh, v svojem vsakodnevnem delu ohranjate in da z vsem političnim pritiskom, ki ga lahko organizirate, to perspektivo uresničite. Predvsem pa je na vas, poslancih in poslankah Evropskega parlamenta, da preme, presežete primankljaj, demokratični primankljaj Evropske unije, da eh, odpravite protislovja, zaradi katerega trpi tudi sama ideja Evropske unije. Kajti imamo nadnacionalno komisijo, eh, ki pa jo eh, poslance pa lahko volimo samo na podlagi nacionalnih seznamov. Potrebujemo tisto, kar bo vodilo v poglobitev eh, Evropske skupnosti in to ni mogoče, dokler vodile Evropi določajo nacionalne vrade. Želimo evropske državljane in državljanke, ampak glede na to, v kateri državi so ti eh, rojeni, nimajo enakih pravic in priložnosti. Celo njihovi odani glasovi na volitvah imajo različno težo. In še vedno imajo evropski državljani nacionalne potne liste. Če bi Britanci že imeli evropske potne liste, bi lahko Evropo zapustila samo angliška vlada. Eh, ljudje, ki eh, potnih listov ne bi vrnili, pa bi ostali evropejci, kar tudi so. Das alles sind... Vse to so protislovja, ki vodijo v neproduktivne krize in ki ljudi ropajo zaupanja in ogrožajo projekt združevanja. Odprava teh protislovi in nadaljni razvoj Evropske unije, vse to je malenkost v primerjavi z dosežki tistih, ki so v nasprotju s takratnim Zeitgeistom oblikovali in podpisali rimski pogodbi. Eh, zoprstavili so se nezaupanju uh, zmagovalcev, uh, zoprstavili so se, so se revanšizmu in jasno mora biti, da so vse te naloge, ki so danes pred vami, lažje od tistega, kar je bilo potrebno storiti pred 60 leti. Ni pa naloga samo lažja, ampak je tudi še bolj nujna kajti zdaj umirajo zadnji preživeli evropske katastrofe, zadnji, ki s svojimi biografijami lahko pričajo o absolutni nujnosti boja proti nacionalizmu in rasizmu. Ker če zdaj ne bomo obnovili obljube, ki je bila dana pred 60 leti, če ne bomo naprej razvijali evropskega mirovnega projekta, nam grozi, da bo stavek nikoli več postal zgolj floskola, da bo večna obljuba prelomljena in da se bo večno skončala že po 60 letih in to bo pomenilo, da se bo končala tudi naša doba, ki je, doba, ki je bila v znamenju zgodovinske lekcije, ki pa ne bi smela imeti uh, roka, ko se izteče. To je bilo zdaj deset minut, ampak zgodovinsko gledano je šlo zgolj za neko tisočinke sekunde. In v teh desetih minutah sem eh, moral počastiti 60 let. Zato dovolite, da malo presežem svoj čas za govor, za zaključne besede. Eh, Eh, česa se bojim? Bojim se, da bo v bližnji prihodnosti politični pragmatizem eh, idejo evropskega projekta izdal in oškodoval. Bojim se, da eh, bodo naprimer eh, škoti v svoji želi, da bi ostali evropejci izdani in da bodo namesto tega eh, slavili nacionalisti v Londonu, s čimer se bodo zgolj okrepile centrifugalne sile, ki ogrožajo evropsko združevanje. To je samo primer mojih strahov, tistega, kar me skrbi. Narodi morajo odmreti, in eh, potrebujemo mrežo svobodnih regij na podlagi pravne države in to mora biti temelj za uh, mirno prihodnost in blaginjo. In da to povsem jasno povem, eh, tudi s pričajo zgodovinske razsežnosti, naj zaključim s citatom Walterja Halsena iz njegovega rimskega govora. Ne smemo se omejiti na to, da umikamo meje in da zagotavljamo prost pretok ljudi, blaga in kapitala. Bolj se moramo posvetiti tradicionalnim neravnovesjem med regijami eh, in novo nastalim neravnovesjem. Sicer bomo delovali v nasprotju s cilji rimskih pogod, ki eh, terjata, da gospodarske razlike med regijami zmanjšujemo in istočasno eh, ščitimo kulturno eh, enkratnost. Regionalno politična odgovornost skupnosti ne velja samo za tista območja, ki so nadpoprečno razvita, ampak tudi za tista, ki so slabše razvita v svojem delovanju mora biti vedno prisoten regionalno-politični element. Ta regionalna politika mora biti prisotna v vseh naših politikah. Skratka, eh, in tudi obratno, vedno, kadar eh, oblikujemo regionalno politiko, je v igri tudi vsa evropska gospodarska in socialna politika. No, eh, zdi se nepredstavljivo, da bi eh, evropski narodi z orožjem šli en, en nad drugega, ampak mirna unija, unija miru, si zasluži svoje ime zgolj, če bomo zagotovili tudi socialni mir na tej celini. Demokratičen sistem, ki bo omogočal svobodo, eh, pravno državo in možnost političnega udejstvovanja za vse evropske državljane in državljanke, ne glede na to, eh, kateri potni list imajo in kateremu narodu pripadajo. To je bistvo naše naloge. Razviti moramo Evropsko republiko in to je vaša naloga, spoštovani gospe in gospodje zagotovite, da bo Evropa zopet postala svetovna politična avangarda. Želite praznovati? Dobro, eh, praznujmo to, da smo pripravljeni v tem duhu nadaljevati in čez deset let, ko bomo obeležili 70-letnico rimskih pogod, želimo imeti možnost praznovati tudi vse korake, ki jih bomo naredili do takrat. In kaj lahko še dodam, morda malo patetično, naj živi Evropska republika. Hvala za pozornost in samo še stavek, če mi dovolite. Eh, zahvalil bi se tudi tolmačem in tolmačkam za odlično delo, ki ga občudujem in je bistvo za delovanje naše unije. Hvala. Jaz pa bom v sklepu zelo kratek, v sklepu tega dogodka. Seveda pa ne morem skleniti tega prvega polčasa današnjega dneva, ki je posvečen naši 60. zgodovinski obletnici dneva, ko je bila podpisana rimska pogodba in nikar ne pozabite na leta, ki so bila porabljena za to, da so se te pogodbe pripravile. Ampak seveda se moramo ozreti tudi v prihodnost. Prihodnost Evrope, ki je kraj rojstva svobode. Naša zgodba Združene Evrope je uh, prvi vrsti zgodba zaveze k miru. Na milijone evropejcev je zato umrlo, pa tudi ogromno ameriških, kanadskih in drugih, novozelandskih, naprimer, vojakov, ki se jim zahvaljujemo. Imamo svobodo najti delo, uh, zgraditi mesta, infrastrukture, inf In po maršalovem uh, načrtu smo lahko znova vzpostavili ta, uh, ta mir in ta zagotavlja uh, kapit kapital storitve in tudi prosto gibanje naših državljanov. Naša velika postolovščina se je začela pred 60 leti na današnji dan. To ni bilo preprosto. Pogosto smo se ustavili, bili smo razočarani ob krizah, vendar pa nikoli nismo obupali. Uh, Premagali smo težave, nezaupanje in nesporazume. Zgradili smo Evropo na, podlog, na podlagi zaupanja in solidarnosti. Skupaj smo si prizadevali za odprtejši svet, za več pravic, tako da bi lahko mno, mnoge države na naši celini ušle iz teme diktatorstva. Na to bi morali biti ponosni. Prav tako pa moramo vedeti, da je naša Evropa omogočila blagostanje delovna mesta in je uh, pomenila, da je vojna med nami mora iz preteklosti. To veliko stičišče, to veliko uh, trgovalno mesto ima zelo globoke korenine. Bili smo uh, trgovci iz Krete, Šparce. Uh, pravniki iz Rima, naša civilizacija je uh, Eh, gradila na, na obalah, na rekah in vedno znova smo oblikovali misli, ob tem, ko so se prepletale umetnost, eh, miselnost in znanost. Vse skupaj se je začelo s svetim Benediktom in potem so bile rojene eh, Evropske univerze, humanizem, naše odnose je navdihovalo to znanje in to je prineslo trgovino iz Flandrije v Benetke, velikih slikarjev, ki so vlagali v našo kulturo, tudi zato, da bi privabili misionarje. Tukaj je bilo rejenih veliko umetnikov, učenjakov, um, um, slikarjev, ki so se učili in navdihovali drug drugega. Uh, Pozad, spo, spomnite se Vivaldija, Baha, Šekspirja, Molierja, vse te povezuje nedeljiva vest, tako kot tudi Dante in Cervantesa. Niso zgolj del uh, kulturne zgodovine Španije, ampak celotnega sveta, ne le celotne Evrope. To je ta Evropa, ki smo jo ponovno zgradili in to nam daje ogromne možnosti. To je Evropa, kjer bi morali odpirati možnosti za mlade. Uh, njim bi morali dati možnost, da ne obupajo nad svojimi sanjami. Njim bi morali dati možnost, da verjamejo v prihodnost. Zagotoviti jim moramo možnosti, da bodo našli delovno mesto, kajti brez dela ni dostojanstva. In nikakor ne smemo dopustiti, da bi naši otroci izgubili dostojanstvo. In to nam lahko uspe s skupnimi močmi. Evropa ni le evro, ni le notranji trg, ni le bančni sistem, ni le gospodarstvo. Evropa je veliko več kot zgolj to. Prvi španski cesar preden je postal cesar, je vprašal papeža, ali bi lahko eh, španec postal cesar Rima. In papež je odgovoril, Rim ni mesto. Rim je model civilizacije. In to še kako drži. Če bi danes nas otroci vprašali, oči, mami, ali je Evropa Brusel, je to birokracija v Bruslju, so to politiki in banke, mislim, da imamo vso pravico odgovoriti, da to ni Evropa, sploh če se oziramo v, prihodnje, v prihodnost. Evropa je ideja, ideal, je naša civilizacija in naša identiteta. Evropa je naša svoboda. Evropa je naša prihodnost. In to je tisto, kar bi morali dati našim otrokom prihodnost blagostanja, miru in svobode. Hvala.